ki nalaga kazni v primeru nespoštovanja. Vse te institucije morajo seveda imeti na voljo dovolj sredstva, enako velja tudi za službo za zonanje delovanje. Ta služba ni odgovorna zgolj za to, da bi Evropska unija delovala bolj dosledno, bolj koherentno, temveč eh, deluje tudi kot eh, ključna referenčna točka, ko gre za delovanje unije na področju humanitarne pomoči, boja proti podnebnim spremembam in podobno. Mi v parlamentu zastopamo več kot 500 milijonov evropskih državljanov imamo ogromno odgovornost. Mi kot parlament imamo proračunske in tudi zakonodajne funkcije, no se zadnje pa tudi nosimo odgovornost, da izvajamo nadzor nad drugimi institucijami, ko gre za porabo proračunskih sredstev in tudi za izvajanje politik. Seveda ne moremo vedno trditi, da je treba storiti več z manj. To bi bilo napak. Ne moremo zgolj krčiti proračunov in istočasno zahtevati več od institucij. In v naslednjih pogajanjih s svetom bom zagotovo izpostavila tudi ta argument. Želim si sodelovati s komisijo in svetom. Ne smemo dopustiti, da se proračun sprejema v zadnjem hipu, tako kot v zadnjih letih, kajti na tak način nam oduzamete vas manevrski prostor. Hvala. Hvala lepa. Vemo, da ste bili na drugem sestanku, zato vam dovolimo, da spregovorite. Zdaj, izvolite. Gospa Holmar, hvala, hvala lepa. Res je, bila sem na srečanju konference predsednikov odborov skupaj z finskim predsedstvom. Se upravičujem, da sem zamudila. Dobro, zdaj pa proračun. Proračun 2020 je proračun, kjer želimo postaviti jasne povdarke kot parlament. Želimo si, da bi se teme podnebja lotili jasno in z konkretnimi ukrepi. Na področju raziskav in znanosti podpiramo sodobno znanost in nove tehnologije, zato da bomo kos izzivom, ki jim zaenkrat še nismo. Seveda si želimo obenem oblikovati tudi nova delovna mesta in da bomo konkurenčni, ne želimo biti odvisni od drugih in uh, ne želimo, da bi drugi vplivali na politiko, okolje in gospodarstvo, tako kot si mi ne želimo. Pomagati želimo tudi mladim na vsem evropskem kontinentu, v celotni Evropski uniji. To pomeni, da podpiramo tiste, ki živijo v državah, kjer je stopnja brezposobnosti mladih do 40 ali celo 50 odstotna. Uh, Poslati želimo signal, da želimo nadaljevati s pobudo za zaposlovanje mladih in da želimo imeti konkretne cilje. Prav tako želimo spodbujati izmenjavo med mladimi s pomočjo Erasmusa Plus in vozovnicami za vlak Interrail. Tako bodo mladi tkali boljše vezi. Želimo pomagati tudi malim podjetjem, želimo spodbujati digitalizacijo, raziskave na področju raka in tudi hudih bolezni. To pomeni, da bomo obravnavali seveda velike teme, vendar ne samo to, ne smemo pozabiti tudi na teme, ki so pomembne za ljudi v Evropski uniji in za nadaljni razvoj naših držav članic. Še vedno imamo povdarke na področju varnosti. V zadnjih dveh ali treh tednih smo lahko videli, da je varnost pomembna tema za državljane. Ne sme priti do tega, da si lahko varnost privoščijo samo tisti, ki imajo denar. Ne, varnost mora zagotoviti Evropska unija skupaj z državami članicami, tako da koordinirajo ukrepe in da se borijo proti čezmejnemu kriminalu. Želimo si, da bi okrepili tudi skupno varovanje zunanjih meja in EPO, torej. Evropski urad javnega tožilca mora imeti dovolj sredstev. Po našem mnenju EPO nima dovolj virov in sredstev. Če želimo, da bo EPO deloval tako, kot je treba, naprimer, da bo preganjal kršitve na področju davka na dodano vrednost, potem morajo imeti dovolj sredstev na voljo. Ne smemo več dopustiti, da prihaja do goljofij v višini 50 ali 100 Ja, milijard evrov na področju DDV, pa tudi druge goljofije so nespremljive. Proti temu se moramo boriti. Vi pozivate k previdnosti. Ne vem, kako je lahko mm, svet previden, glede na to, da ste krčili 200 milijonov za AMIF. E tudi pri imigrantih moramo poskrbeti, da bomo imeli dovolj finančnih sredstev v proračunu. To velja tako za Evropsko unijo, kot tudi za ukrepe zunaj EU. Razvojna pomoč je tudi zelo pomembna. Želimo si, da bi ljudje imeli možnosti in perspektive za prihodnost. Želimo biti sposobni ukrepati in zagotoviti človekoljubno pomoč tam, kjer je potrebna. Poglejte severno Sirijo. Nujno je, da posežemo in poskrbimo za stabilizacijo. Sredstva, ki jih predlagate vi, ne bodo zadostovala. Ne gre samo za humanitarno pomoč in humanitarne vidike. Gre tudi za vidik podnebja, okolja in seveda upoštevati je treba tudi to, da želijo ljudje imeti doma perspektivo, da bodo lahko preživeli. Skrbeti moramo za podnebje in uh, ozračje, zato ker bodo ljudje v nasprotnem primeru začeli zapuščati območja, kjer pač ne bo mogoče preživeti hvala, da govorite z nami. Ampak pitje kave ni dovolj. Mislim, da moramo res začeti sodelovati. Sama si želim naslednje, s tem se strinjam z gospod Gardija Zaval, lepo prosim, da končno vsebinsko spregovorite z nami. Tega zaenkrat še nismo videli. Ne bomo uspeli vsega rešiti zadnji večer spravnega postopka, kajti zadev ne bomo rešili, težko bomo rešili vsa vprašanja na ustrezen način, tako kot naši državljani tudi upravičeno pričakujejo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod minister Tili Kajnen. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod Oettinger, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da lahko danes sodelujem v razpravi Evropskega parlamenta glede osnutka proračuna za leto 2020. Imeli smo že izmenjavo mnen o tej pomembni temi, to je bilo 18. septembra. Takrat sem vam predstavil stališče sveta v zvezi z osnutkom proračuna. Takrat sem povedal, da moramo imeti proračun, ki bo zagotavljal evropsko dodano vrednost in ki bo zagotovil otipljive rezultate za naše državljane. Ampak obenem je treba dati prednost tistim področjem, ki so ključna za doseganje naših skupnih ciljev. In res je, z veseljem lahko rečem, da imata parlament in svet enake prednostne naloge za naslednji proračun. Gre za rast, zaposlovanje in inovacije. Prav tako moramo rešiti izziv podnebja. Rešiti moramo vprašanje na področju varnosti in migracij, mladim pa moramo pomagati pri naložbah v prihodnost. Ampak razlikujejo se naša mnenja glede ustrezne ravni financ za te pomembne prednostne naloge. Gre za uravnoteženost proračuna. Res je, državljani cenijo javno dobro, ki ga zagotavlja evropski proračun, vendar. Ne smemo pozabiti, da so ti državljani tudi davkoplačevalci in želijo si, da bi proračunska oblast bila previdna z globalno ravnjo izdatkov. Če bi vključili predloge parlamenta v končni proračun za naslednje leto, bi to pomenilo, da bi se prispevek BND povečal za 9,9 odstotka v primerjavi z proračunom za 2019. Parlament vedno upošteva previdnost in strogo proračunsko disciplino. To velja tako za notranjo, kot tudi mednarodno perspektivo. Časi, v katerih živimo, so polni izzivov in negotovi. Veliko je izzivov na področju podnebja. Tudi trgovinski vzorci se spreminjajo, negotovosti je veliko na mednarodni ravni in tudi ekološke spremembe se dogajajo. Zato želi svet da bi imeli realističen proračun, pa vendar dovolj rezerve za reševanje nepredvidljivih razmer. Ampak še enkrat želim povdariti naslednje. Svet predlaga povišanje za eno milijardo evrov v primerjavi z proračunom za leto 2019. Gospe in gospode, gospa predsedujoča, naj vam podam nekaj komentarjev v zvezi z predlogi sprememb Evropskega parlamenta do predloga sveta. Pri kar nekaterih razdelkih parlament predlaga povišanja za projekte in programe. Nekateri predlogi presegajo osnutek proračuna, pa tudi nekatere pragove večletnega finančnega okvira. Ne smemo pretiravati z finančnimi sredstvi. Kot so zakonodajalci, moramo upoštevati dejanske potrebe in absorpcijske zmožnosti in odločitve morajo temeljiti na realnosti. Vrzel med našimi stališči je večja kot običajno. Gre za 4,2 milijarde, kar zadeva obveznosti, in 6 milijard na področju plačil. Prepričan sem, da lahko, če sodelujemo, premustimo to vrzel in da lahko dosežemo odgovor v zvezi s proračunom za leto 2020. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod minister. Lepo pozdravljeni, gospod komisar Oettinger. Beseda je vaša v imenu komisije. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predsedujoči svetu, gospe in gospodje. Hvala obema poročevalkoma za odlično opravljeno delo, gospa Holmajer, gospa Gardija Zabal. Hvala, da sta dobro opravili svoje delo. Mislim, da sta upoštevali pričakovanja različnih skupin in odborov. To je zdaj v vajnem skupnem osnutku poročila. Prednostne naloge so enake tudi za nas kot za vas. Gre za rast, gre za delovna mesta, za zaposlovanje in za dvig konkurenčnosti EU. Okrepiti želimo boj na področju preprečevanja podnebnih sprememb, okrepiti želimo podnebne politike, spodbujati želimo mlade in obvladati želimo migracijske tokove. In to so naše skupne prednostne naloge, ampak razlikujemo se pri višini sredstev za te programe. Parlament je šel nad predlog komisije v višini 2,7 milijarde evrov, želijo si imeti torej močnejši proračun, svet pa želi obveznosti za Eh, obveznosti zmanjšati in to občutno. Mi smo torej na sredini. Upoštevati moramo, kaj potrebujejo programi in projekti in o tem bomo v prihodnih tednih govorili podrobno, mi pa bomo pošten posrednik med parlamentom in svetom. Razlika je 4,2 milijarde evrov v primerjavi z prejšnjimi leti, je razlika večja. V preteklih letih je bila razlika manjša. Ni nujno, da bo to vodilo do večjih težav v spravnem postopku, ampak čisto lahko se zgodi, da bi november bil težak za vas in nas. Še težje bo, če bo Združeno kraljestvo brez dogovora zapustilo EU verjetno zato ni preveč visoka v tem trenutku, na to smo pripravljeni, ampak če bo prišlo do neurejenega izstopa ali če bo prišlo do podaljšanja članstva, bosta mm, potem poročevalki seveda ustrezno ukrepali. Pozdravljam vaše izjave v zvezi s pripravljenostjo do sodelovanja in iskanja kompromisov. Mi, kot Junkerjeva komisija, bomo do sredine novembra poskusili poskrbeti, da pridemo do dogovora, zato da pokažemo, da smo kot Evropska unija sposobni ukrepati in delovati. Kaj bi lahko bile najbolj pereče teme? Pri nekaterih programih in ukrepih parlament presega predloge komisije pri določenih programih, je to mogoče razumeti, pa vendar treba je biti previden, kajti, če bomo zdaj popolnoma izčrpali rezerve, potem v prihodnih letih pri izvajanju proračuna ne bomo več imeli dovolj prožnosti za to, da bi se spopadli z nepredvidljivimi razmerami, naprimer novi migracijski tokovi. Rezerve, ki smo jih predlagali, lahko sicer nekoliko omejimo, vendar mislim, da ne bi bilo dobro, če bi jih popolnoma odpravili. Parlament bi potem poskrbel, da se ne bomo sposobni ustrezno odzivati na nepredvidljive razmere. svet ima argumente za to, da bi sredstva za obzorje 2020, instrument za povezovanje Evrope in kozme skrčili. Govoriti moramo o tem, ali ni morda zdaj čas, da okrepimo te programe, glede na to, da se gospodarstvo upočasnjuje, da države članice stagnirajo, da imamo napetosti z američani in kitajci zdaj potrebujemo več skupnih raziskav na področju digitalnega sveta ne vem ali so tu črtanja sploh smiselna krčenja na področju raziskav infrastrukture in msp-jev so po mojem mnenju napačni ukrepi krepitve proračuna bomo analizirali in če te rešitve niso smiselne, se bomo oglasili. Če bi to bila stvar teorije, v praksi pa neizvedljiv ukrep. Člen 15.3 bi lahko bil tukaj koristen, spomnimo se še prejšnjega mandata parlamenta kajti tekom proračunskih pogajanj, tekom spravnega postopka smo upoštevali želje parlamenta, šlo je za prerazporeditve sredstev na področju raziskav. Svet je bil takrat presenečen, res je, to je bil presenetljiv ukrep, zato smo tokrat že od maja javno predlagali prav to. Dolgo sem delal na regionalni in nacionalni ravni s proračuni in vem, kako je s prenosom sredstev iz enega leta v drugo. Neporabljena sredstva iz preteklosti se lahko uporabijo za smiselne ukrepe v prihodnosti. V uredbi za proračun je to predvideno, pravna podlaga obstaja, pred nekaj leti sta svet in parlament pripravila to pravno podlago in moja prošnja za svet je, da se lahko pogovarjamo o višini tega instrumenta, ampak mislim, da ne bi bilo smiselno, če bi kar odpravili ta instrument v celoti. To bi otežilo naše delo. Parlament pri pobudi za zaposlovanje mladih zagovarja povišanje v višini 63 milijonov evrov. Bomo videli, kako bo s tem. Mladim, mladim želimo zagotoviti delo. Zbrali smo dovolj izkušenj na tem področju, pa vendar mislimo, da ta znesek ne ustreza potrebam. Po našem mnenju je to malce previsok znesek pri pogovori z državami članicami bomo videli, mm, ali je to potrebno. Zdaj pa upravljanje z migracijami. Poskrbeti moramo, da bo komisija lahko nadaljevala z ukrepi na zunanjih mejah. Sredstva so potrebna, ampak vsaka umetno ustvarjena rezerva pomeni, da smo manj sposobni ukrepati. V zadnjih tednih lahko vidimo, kaj se dogaja naprimer v Siriji in Turčiji. In to kaže, da bi Evropska unija morala biti sposobna ukrepati tudi na proračunski ravni. Govorili bomo tudi o pristopni pomoči za Turčijo. Mislim, da se vsi strinjamo v zvezi s tem. Kaj menimo o politiki v Ankari in Turčiji? kaj menimo o retoriki turškega predsednika. Zato je moj predlog naslednji. Govorimo samo o projektih, ki pa jih moramo potem tudi financirati. Projekte bi lahko financirali, ki so v skladu z našimi interesi. Naprimer, projekte, ki spodbujajo nevladne organizacije, civilno družbo, projekte, ki spodbujajo demokracijo in pravno državo dobro bi bilo, da financiramo te programe. Sodelujemo lahko s Turki in na posameznih projektih tudi z turško vlado. Ampak to je tudi vse. V našem strateškem interesu bi morali delovati. Če bomo velike zneske dali v rezervo, bo to pomenilo, da bo potem aktivacija toliko težja. Omenim lahko tudi naslednje. Komisija je pripravila sporočilo v zvezi z osnutkom za leto 2020. Gre za krepitev zaveza za 16 milijonov in krčitev plačil za 15 milijonov. Gre za to, da imamo izzive na področju kmetijstva, upoštevati je treba razvoj dogodkov na trgu, pa tudi nova pravila. Gre tudi za določene prilagoditve v zvezi z skladom za inovacije. Varnost Evropske službe za zunanje delovanje in tudi sredstva za EULISO, so del tega razmisleka. Kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, predstavnik sveta, Združeno kraljestvo nas morda zapušča. Junkerjeva komisija se poslavlja, imamo nov parlament. In če bi v zakonsko predpisanem času dosegli rezultat in državljanom sredi novembra predstavili proračun za leto 2020, bi bil to odličen signal. Sveda, zato bo potrebna pripravljenost na kompromise vseh strani, tudi komisije, sveda pa tudi sveta in parlamenta. Zato se že veselim posvetovan novembra. Vsem želim obilo sreče. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Tako, sedaj po imenu odborov. Najprej gospod Galer v imenu odbora AFET, ampak ga ne vidim v tem trenutku. Se je kam skril, presedel? Ne. Potem pa gremo naprej. Besedo dobi gospa van Bremt v imenu odbora INTA. Imate pa minuto časa in sedaj bom tudi stroga pri času. No, Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoča. Kar se tiče mednarodne trgovine, je izvajanje trgovinskih sporozumov ključnega pomena. To velja še prav posebno za poglavje o trajnostnem razvoju znotraj teh sporozumov. Brez pravih virov za spoštovanje obvez bomo tvegali, da samo govorimo, nič pa ne storimo in tega ne, si ne želimo kot parlament. Ko razmišljamo o teh obveznostih, je to, da bi zagotovili svobodo združevanja, boj proti podnebnim spremembam, boj proti delom otrok in seveda človekove pravice. Potrebno je dovolj sredstev tudi za oceno tveganj na redni podlagi in ne pozabimo. Tudi civilna družba je ključnega pomena pri izvajanju teh poglavij. Prav tako moramo podpirati tudi domače svetovalne skupine. In še zadnja točka našega odbora. Včasih, ko multilateralizem in STO zelo napadajo, moramo mi kot Unija storiti vse, kar je v naši moči, da okrepimo ravno to. Zato bo parlamentarna konferenca z STO zelo pomembna, da krepimo mednarodno politiko. Obžalujemo pa, da predlogi sprememb glede te svetovalne skupine in glede konference niso bili sprejeti. To globoko obžalujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora KONT, kolena Krecu. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisar. Proračun za 2020 je zadnji proračun v trenutnem večletnem finančnem okviru. To je proračun prehoda, pa tudi kontinuitete. Glavni namen je, da nadaljujemo s tekočimi programi. Prav tako pa, da ustvarimo okvir za nove programe, tiste, ki bi se naj začeli izvajati po 2021. Kar se tiče mnenja odbora za proračunski nadzor, smo predlagali določene priloge sprememb. Tukaj gre za operativne izdatke, gre za poročilo o smotrnosti in za migracijo, finančne instrumente, absorpciji sredstev v strukturnih skladih, pa tudi gre za vire glede Evropskega urada za tožilstvo. Naj izkoriščim to priložnost, morda potrebujem nekoliko več časa, sekundico še, da se zahvalim komisarju Oettingerju za dobro sodelovanje, kar se tiče večletnega finančnega okvira in kar se tiče proračuna za 2021 do 2027. Žal pa tukaj obstaja blokada in to ogroža stotine programov po Evropi, kot so Erasmus in ostali. Naj pozovem finsko predsedstvo, da se potrudi, kar se tiče tega proračuna. To smo posredovali že pred časom. Hvala za dodatni čas, predsedujoča. Hvala lepa. Sedaj po imenu odbora Ekon, gospod Murašan. Hvala lepa, predsedujoča, dragi komisar. Minister, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Leto 2020 je zadnje leto trenutnega večletnega finančnega okvira. Zato moramo zagotoviti, da opremimo proračun z dovolj sredstvi, zato da bo EU lahko zagotovila sredstva vsem prejemnikom. Ne bi bilo slabšega, če EU ne bi zmogla plačevati svojih računov. In videli smo na evropskih volitvah. Ljudje so spet prišli glasovati v večjih številkah. Želijo si delovna mesta, varnosti, blagostanja. Kmete potrebujejo podporo, študenti potrebujejo podporo, mesta, vlasi pričakujejo podporo in moramo jih prisluhniti. Govorim o imenu odbora za ekonomske zadeve in o imenu tega odbora pričakujemo troje. Prvič, dovolj sredstev za naložbe v ekonomijo EU, drugič zaključitev trga kapitalske unije v uniji in potem tudi zaključek ekonomske monetarne unije. Zato je za nas zelo pomembno, da imamo dovolj sredstva za EPSI, za Junkarjev naročbeni načrt in minister ne morem razumeti, zakaj svet želi znižati za 90 milijonov evrov ravno ta uspešni projekt. To branimo v parlamentu in zato torej prosim, podprite nas, ne bomo podprli proračuna 2020, kot je to, če bomo znižali sredstva za EPSI. Hvala lepa. Sedaj pa gospod, gospa Nikolsonova v imenu odbora Impel. Hvala lepa. Govorila bom slovaško. V svojem poročilu o proračunu naslednje leto se osredotočam na dve prednostni nalogi. Prvič, resnično je potrebno začeti s strukturnimi skladi in njihovimi projekti. Potrebno je meriti rezultate in druga prednostna naloga, da se osredotočimo na dodano vrednost. Če smo imeli težavo z brezposobnostjo po državah članicah, še prav posebno med mladimi, ne smemo ustvariti samo novih skladov in programov. Potrebno je odpraviti razloge, zakaj so ti mladi brezposobni. Prav tako moramo uporabiti veliko več podatkov. Če vidimo, da v projektih, kjer so udeleženci sodelovali, ko so se želeli naprimer prekvalificirati, pa potem ne najdejo delovnega mesta, potem izgubijo voljo. Potem se spet vrnijo, vrnejo v svoje vasi. In to ne zadeva samo romske skupnosti. Potrebno je najti rešitve, kjer bomo vključevali tudi socialno vključevanje. Ne smemo teh skupnostih, marginaliziranih, kot je tudi romska, pustiti samim sebi. Mislim, da si tega ne moremo privoščiti. Hvala lepa. Naslednji v odboru, eh, v imenu odbora NV, kolega Kanfan. Ministre, gospod minister, gospod komisar. Evropska unija se je zavezala da bo 20 odstotkov svojega proračuna namenila podnebnim spremembam že pred leti. Tega angažmaja sedaj, temu angažmaja ne sledimo. In ta proračun ni nobena izjema. Kar nekaj milijard potrebujemo, da bi dosegli ta cilj. Posod govorimo, da obstaja podnebna nuja, mladi so na ulicah. Osnutek proračuna, ki nam ga predlagati, pa je pod angažmajem, ki smo si ga zadali pred leti. In zato Evropski parlament zahteva 2 milijardi evrov več za podnebje, za ta proračun, zato da se približamo našim angažmajem, koliko se le da. 2 milijardi evrov, to je 4 evre na evropejca, če se gledamo podnebno nujo, če se gledamo mobilizacijo mladih, potem mislim, da bi svet in komisija morala slišati ta glas, glas parlamenta in ostalih in boj za te dve milijarde evrov, slišite nas, potrebujemo ta sredstva za podnebne spremembe. Hvala lepa. Naslednja v imenu odbora ITRE, kolegica Valjan, prosim. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Kot predsedujoča, predsedujoča odbora ITRE, želim podpreti kompromisni sveženj, ki vključuje veliko prednostnih nalog našega odbora to je zadnji proračun v tem večletnem finančnem okviru in moramo maksimizirati sredstva za digitalizacijo, raziskave, razvoj in za MSP-je, zato da bomo imeli ambiciozni okvir za naslednje finančno obdobje. Naj se zahvalim komisarju Ettingerju, da se je zavzel za nas, kaj ti jasno je, da si želimo uspeti v prihodnosti in če to želimo, potem morajo raziskovalni programi biti dobro financirani. Kozme, Erasmus 2020, tukaj imamo preveč prošen, imamo pa pri drugih programih neporabljena sredstva, tako da moramo to izkoristiti. In ne nazadnje, tudi enožma za pozvanje Evrope, to je zelo uspešen program za infrastrukturo, to ustvarja dodano vrednost, gre z roko v roki z naložbenim načrtom, povezuje javno-zasebno partnerstvo in mislim, da potrebujemo tudi to dovolj sredstev v zadnjem letu tega okvira. Hvala lepa. Pač Hvala lepa. Naslednja je v imenu odbora IMKO, kolegica Han. Ni je. Kot poročevalka se veselim, da so bili upoštevani predlogi sprememb našega odbora. Odbor za notranji trg je osrče Evropske unije. Vsi pridobimo kot potrošniki, če imamo skupne standarde, na katere se lahko zanesemo. In predvsem MSP-ji so tisti, za katere je skupni trg življenjski eliksir in najboljši recept. Zato gradimo na tem in skušamo odstaviti ovire in želimo si poštene konkurence. Birokratske ovire želimo odpraviti ki ovirajo storitve, kapital in selitve delovne sile. Investiramo pogumno v digitalno prihodnost. Digitalni skupni trg mora postati prednostna naloga v proračunu. Ne smemo samo govoriti o tem, kaj ti naložbe v skupni trg so naložbe v prihodnost Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Freund v imenu odbora Tran. Hvala lepa, predsedujoča. Maj se kdo je že pozabil, ampak EU je podpisala pariški sporozum. Ampak emisije CO2 po področju prometa še vedno rasejo. In vsaj v snutku tega proračuna 2020 ne vidim načrta, da bi to ustavili. Kako bomo našli alternativo za dizel, za benzin in kerozin? Gotovo ne tako, da bomo še zmanjšali sredstva za prometni proračun in upali na čudež. Potrebujemo prenovo naše prometne politike. In zato moramo postaviti temelje sedaj, sedaj investirati in sedaj spremeniti zakonodajo. Potrebujemo varne kolesarske poti, boljše kolesarske poti, boljši primestni promet. Potrebujemo evropska mreža, potrebujemo polnilnice za električna vozila. Žal je tega premalo v tem osnutku proračuna in ne zadošča izzivom, še prav posebno ne glede vprašanj v prometu. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. V imenu odbora Agri, kolega De Castro, prosim. Prezident. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod minister, kolegice in kolegi. Naslednji proračun skuša doseči zelo ambiciozen cilj in sicer, da bi v Evropski uniji zagotovili dodano vrednost in se s tem odzvali na zahteve podjetnikov, državljanov in tudi industrije. Zastavili smo si zelo visoke cilje. Mislim pa, da imamo zdaj na voljo tudi dobro podlago za izvajanje programov in prednostih politik Unije. Gospod komisar, ne smemo seveda pozabiti na zelo pomembno vlogo, ki jo igra kmetijska politika v postopku evropske integracije. Zato se ne bomo strinjali s tem, da ste za kmetijsko politiko znižali sredstva. Mi si želimo, da bi Evropa podpirala tako živilska kot kmetijska podjetja, ki so ponovno žrtve trgovinskih vojen in povračilnih ukrepov. O tem je govorila že poročevalka Edgarja Zabal. Želimo si, da bi okrepljeno financirali vse tiste ukrepe, ki se nanašajo na spodbujanje naših proizvodov na tujih trgih. Želimo tudi ublažiti škodo, ki je nastala zaradi tega, ker so ZDA naložile dodatne dejatve in carine na naše proizvode. Hvala lepa. V imenu odbora Peš, sedaj kolegica Monteiro de Agliar. Hvala lepa predsedujoča, komisar. Odboru za ribištvo vemo, da je proračun za leto 2020 nekaj, kar nima ustreznih ukrepov za ribiški sektor. Moramo biti trajnostni, zagotoviti moramo skupno ribiško politiko, ki bo lahko dosegla naše cilje. Zato potrebujemo ustrezen proračun. Potrebno je imeti ravnovesje med okoljskimi prednostnimi nalogami, in zagotovitev preživetja ribiškega sektorja in tudi preživetja obalnih skupnosti. Ribiška politika lahko obstaja le, če imamo jasne, konkretne, zanesljive cilje, ki si jih zadanemo. Cilj Evropske unije mora biti tak, da dosežemo te cilje. Krepiti moramo povečati sredstva. Naprimer, moramo bolje cenevati staleže rib, prav tako pa moramo imeti ocene vplivov na okolje in tudi posledice za naše skupnosti. Zato moramo zagotoviti trajnostno ribiško politiko. In zato moramo imeti tudi ustrezen proračun za naslednje leto. In za konec, kar se tiče ribogojstva, mislim, da si moramo vsi prizadevati, resnično prizadevati, da bomo zmanjšali odvisnost v tem sektorju. Hvala lepa. V imenu odbora Kult, kolegica Kamerevert, prosim. Ja, dank, Hvala lepa, predsedujoča. Konec tega tedna se bo svet sestavil v Luksemburgu in sprejel sklepe glede tako imenovane ekonomije blagostanja. Iz osnutka si lahko preberemo, da bi blagostanje ljudi moralo biti bolj v spredju politike. Odločilnega pomena bo, da zagotovimo blagostanje na vseh političnih področjih, da lahko ljudje izkoriščajo svoj potencial in lahko tudi uveljavljajo svoje temeljne pravice. Čeprav posebno mora biti zagotovljen dostop do javnih storitev, tudi do splošnega poklicnega izobraževanja, vseživljenjskega usposabljanja. Spoštovani svet, če želite slediti tem sklepom, ki jih boste sprejeli, potem morate to pokazati, dokazati, da resno mislite, koliko so vam pomembni ljudje in njihovo blagostanje. Pokažite koherentnost in črtajte znižanje sredstev za pomembna področja za ljudi. Okrepite naložbe v ljudi in družbeno kohezijo. Sledite stališču parlamenta več sredstev za Erasmus, plus, za program Ustvarjalna Evropa in za program Evropa za državljanke in državljane. Hvala lepa. Danke schön. Nächste Red. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora Libe, kolegica Delbos Corfield. Oui, merci. En comité... Hvala lepa. V odboru Libe je bilo delo zelo učinkovito in precej soglasno. Različne politične skupine in poročevalci v senci so si vsi prizadevali, da bi dosegli uravnotežen rezultat. Hvala, da ste to upoštevali. Vabim vas, da sledite glasovanju v odboru Libe, pa potem tudi v odboru za proračun kar se tiče reševanja, operacije reševanja na morju. Evropa ima moralno odgovornost, da rešuje ljudi v nevarnosti. Ne smemo kriminalizirati nevladnih organizacij, ki trenutno prevzemajo to vlogo, prevzemajo vlogo EU in držav članic. Države članice Evropske unije morajo prevzeti svojo odgovornost, da ljudje ne bi več umirali v sredozemlju. Pogosto smo ponavljali to tukaj, od maja lani, ko sem bila izvoljena, tako da mislim, da moramo temu slediti. Ne sme pa finančno in logistično to obremeniti samo države, ki so najbliže pri teh migracijskih poteh. To mora biti odgovornost vseh držav članic. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora AFKO, gospod Tajani. Eh, komisar Oettinger. Komisar Oettinger. Gunter, hvala za opravljeno delo, hvala lepa tudi za sodelovanje v zadnjih desetih letih. Mi smo zadovoljni, zato ker je komisija vsaj skušala povečati naložbe v osveščanje državljanov v zvezi z eh, proračunom za leto 2020. Nismo pa zadovoljni s predlogi sveta, da naj se sredstva znižajo. Svet je spet storil korak nazaj kar pomeni, da bomo težko skrajšali te razdalje, ki obstajajo med nami in državljani, torej med institucijami in državljani. Zelo pomembno je, da, da financiramo tudi registr preglednosti, tako bomo lažje sodelovali tudi kot institucije. Seveda pa moramo financirati vse tiste programe, ki državljano pomagajo pri seznanjanju se s tem, kaj sploh počnejo evropske institucije. Mislim, da bi morali bolj financirati tudi konferenco o prihodnosti Evrope. To je vprašanje, ki seveda zadeva vse evropske institucije. Če želimo biti ambiciozni, če želimo Evropi zagotoviti politično vlogo na svetovni ravni, potem mora ta konferenca doseči velik uspeh. Hvala. Hvala lepa. In sedaj še odbor femm fitzgerald prosim uh, um, hvala lepa naj se zahvalim poročevalcem za opravljeno delo to je bilo intenzivno zanimivo delo tako minister kot komisar sta omenila najpomembnejše točke namesto da razmišljamo samo o enakosti spolov kot o zadnjem odboru pomislimo na to, kako lahko enakost med spoloma uveljavimo v vseh odborih. In kako moramo to videti v vseh odborih, ki so tukaj. To je zelo pomembno. To je torej zadnje leto tega večletnega finančnega okvira. Pripravljamo se na tranzicijo na vključujočo Evropo. Skušamo zadostiti tudi trajnostnim ciljem. Tisočletja kot poročevalka odbora FEM sem podala kar nekaj predlogov sprememb. Rada bi, na primer, videla, da bi pilotni projekti o enakosti med spoloma bili sprejeti. To je zelo pomembno, da se ogledamo vse te finančne instrumente skozi prizmo enakosti med spoloma in ugotovimo, kaj se dogaja v različnih programih z tega vidika. To je zelo pomembno. Predlogi sprememb, ki smo jih podali, so dosegli soglasje v našem odboru. Ukvarjamo se z zelo pomembnimi vprašanji. Kaj se tiče nasilja nad spoloma? še prav posebno, kar se tiče žensk na področju IT. Vemo, da je tukaj razkorak v plačah zelo velik in to moramo, na to moramo resno pomisliti. Poglejte si te preloge, se vem, še enkrat in vključite jih, kajti tu se bo pokazalo, kako resno jemljemo enakost. Evropska unija, parlament in svet imajo dobro zgodovino glede enakosti, ampak nadaljujemo tako še naprej. Tako. Sedaj pa v imenu političnih skupin. ELS, kolega Fernandez. Dve minuti imate. Hvala lepa. Kar nekaj vprašanj imam, ki bi jih rad zastavil, predvsem svetu. Svet, ki dobi 1,5 milijarde evrov na podlagi osnutka komisije, tudi za obzorje 2020. Moje prvo vprašanje bi bilo, mar menite, da je obzorje 2020 raziskovalni program, ki ni pomemben, mar menite, da ta program nima absorpcijske zmogljivosti za ta sredstva, menite, da ta, te številke komisije ne kažejo pravi številke glede zmogljivosti absorpcije. Potem imamo tudi druge sklade, ki so zelo pomembni, pa je tu manj sredstev. Kako ne imamo pa uspešne programe, kot je EFSI, Junckerjev naložbeni program, če imamo manj sredstev? To je popolnoma nerazumljivo. Še eno vprašanje za svet. 218 milijonov evrov, ki jih nismo v polni meri izkoristili, sedaj bi lahko ta sredstva uporabili za raziskave. To je tista prožnost, to je člen 15.3. Vprašanje svetu torej. Zakaj ne želite uporabiti te prožnosti, izkoristiti teh sredstev? Zakaj ne izkoristite te priložnosti, teh sredstev, ki bi lahko bila prerasporena za nove raziskovalne projekte letos? Proračun EU nudi veliko dodano vrednost. To je izjemno pomemben proračun. Vsi evropski državljani morajo vedeti, da je samo 7 odstotkov za operativne in upravne stroške, več kot 90 odstotkov pa se jih nameni naložbam. To je ključna naložba v vseh državah članicah Evropske unije. Vse so prejemnice. In upam, da bo svet dosegel dogovor. Kar se tiče trenutnega stališča, pa vidimo, da bodo velike težave da bi se parlament lahko strinjal s svetom. Svet samo niža sredstva in povečuje razlike do skornjih meja. Zakaj so te razlike vedno večje? Pričakujete kakšno veliko nesrečo, katastrofo, kaj nepredvidljivega, neverjetnih razsežnosti? To so moje vprašanja, sedaj pa prosim za odgovore. Z naše strani bomo vedno pokazali dobro voljo für die SD. Hvala lepa. Sedaj pa Roturu, SD. Kolegice in kolegi, kakšne ambicije imamo za Evropo? Če smo zelo ambiciozni, potem potrebujemo obsežen proračun. Mi smo se odločili, da bomo šli na Luno. In seveda so tisti, ki so se odločili iti na Luno v preteklosti, so povečali proračun na se za 15 krat in zaposlili dodatnih 400 ljudi. Tako da, če bi uporabil enako analogijo, bi se osredotočil na novi zeleni dogovor v stilu Roosevelta. Vse lepo in prav, ampak Roosevelt je zagotovil dodatna sredstva za njegov dogovor in s tem so povečali število delovnih mest. Za trikrat so povečali proračun. Potem so po vojni povečali proračun še za štirikrat in potem še za dvanajstkrat in so financirali vse skupaj s pomočjo davčne politike in tudi s pomočjo ustreznih politik. Ali sta bila Kennedy in Roosevelt nora, da sta to storila, ali sta uničila svojo državo? Ne, seveda ne. Vsi se spomnimo obeh kot eh, pogumnih vizionarskih voditeljev. Kaj pa mi čakamo, kolegice in kolegi? Saj ni tako težko oblikovati evropskega proračuna, saj iščemo nova sredstva. Naš proračun mora biti bolj ambiciozen, ne smemo terjati dodatnih naporov držav članic ali podjetij. Je, trenutno je davek na kapital 20 odstotkov. Ko sem bil mlad, je bil ta davek 45 odstotkov. Žak Delore je rekel, da bi morali bolj pravično obdavčiti tudi kapitalske dobičke. Mislim, da bi moral biti davek na kapitalski dobiček 50 odstoten, ker bomo samo s tem lahko financirali druge politike. Naša skupina bo glasovala za proračun, gre za dober kompromis, nobenega dvoma ni o tem. Hvala lepa, Klotild. Hvala lepa Moniki, hvala lepa Ajder in ostalim. Mi se bomo borili za ta proračun. Želimo si, da bi svet povečal proračunska sredstva. Skupina SD bo storila vse za to, da se najdejo nova sredstva, da bo proračun bolj ambiciozen, da bo služil našim ambicijam in tudi zaščiti okolja. Hvala. Hvala za politično skupino Obnovimo Evropo, kolegica Arno dragi colegi nu voi vorbi astăzi despre cifrele din spatele bugetului. ne bom govorila o obsegu proračuna za leto dva tisoč dvajset govorila bom o perspektivi ki bi jo moral imeti vsak proračun. V Bruslju pogosto govorimo o državah prejemnicah in uh, državah uplačnicah. Govorimo o tem, kdo plača in kdo dobi. To ne upošteva glavnega, glavnih ciljev evropskega proračuna. Mi želimo eh, ustanoviti povezan kontinent, ki bo imel blaginjo in bo spoštoval okolje. Um, Res je, da potrebujemo nekatere javne investicije, ampak enotni trg, eh, neto plačnicam omogoča velike prednosti. Um, omogoča jim projekte, ki gredo onkraj proračunskih vrstic. Napačno je, da se stalno osredotočamo samo na vidik prejemnic in plačnic recimo, ko govorimo o Združenem kraljestvu, veliko govorimo o izgubah, ki jih eh, povzroča evropski proračun za Združeno kraljestvo in ob tem se ne poudarja globalna perspektiva ter gospodarske koristi, ki jih ima Velika Britanija od eh, enotnega trga. Proračun za leto 2020 bi moral poslati jasno sporočilo. Želimo bolj ambiciozen proračun, želimo spoštovati naše zaveze na področju okolja. Želimo novo institucijo, ki bo imela tudi dovolj človeških virov, govorim o uradu Evropskega sodišča. Evropski državljani morajo vedeti, da so naši cilji natančno določeni ne moremo imeti močne Evrope, če se vedno znova kregamo okrog proračuna. Gospod Andersen. Evropski parlament je pripravljen investirati v našo prihodnost. Pripravljeni smo Evropski uniji dati prihodnost, konkretno s tem proračunom, recimo za mlade, odrasle, kot recimo 26-letno Grkinjo Vasiliki, ki je po zaključku študija um, skoraj ostala brezposelna, ampak zaradi evropskih programov smo jo lahko našli mesto na trgu dela. Eh, vesel sem, da je uspel kompromis z drugimi političnimi skupinami. 500 eh, milijonov evrov več bomo dali na voljo za boj proti brezposobnosti mladih in za izmenjave mladih. To se mi zdi dober eh, znak. Dobro je tudi to, da smo 2,1 milijardo zagotovili za investicije v okolje in podnebje. Tudi ta sredstva nujno potrebujemo, recimo v boju za čist zrak. Samo v Bolgariji dva milijona ljudi trpi zaradi onesnaženega zraka. Otroci recimo dobivajo astmo. Zato je pomembno, da imamo proračun, ki bo kos izzivom našega časa. To velja tudi za reševanje na morju. Dvakrat smo glasovali za sklad za reševanje na morju. Zeleni si želimo, da bi tukaj jutri podprli naš predlog spremembe v zvezi s tem. Torej, parlament je pripravljen, sedaj pa mora svet preseči svoje blokade in svoje večne nedeljske govore. Pripravljeni morate biti investirati skupaj z nami. To, da samo govorimo o tem, da je treba narediti nekaj za podnebje, nekaj za mlade, to več ni dovolj. Stopite v naš čovn in se skupaj z nami eh, borite za proračun. Hvala lepa. V imenu ID dobi besedo kolegica Laport. Drage kolegice in kolegi, znesek proračuna, ki ga vidimo v tem predlogu, je kar visok. Kako lahko upravičite tri odstotke razlike, če to primerjamo s prejšnjim letom, če vidimo, da je stopna inflacije veliko višja? In zanima me, kako se to odraža potem tudi na davčno politiko držav članic in toliko odprtih vprašanj, ki ostajajo brez odgovora. Govorimo samo o nekih suhih številkah in potem je treba vprašati tudi, odhod vsi proračunski primankljaji, odhod vsa inflacija, pa vendar se da te zadeve nekoliko izračunati in vprašati se treba, kam je šel denar, ki smo ga že namenili, naprimer varovanju meja, kam je šlo več kot 5 milijard. Potem so tu še de, druge zunanje dejavnosti, dejavnosti na meji in vendarle videti, kot da bi prav eksplodirali določeni stroški, za katere ne vemo, kam so šli in naj bi bili namenjeni, naprimer, komunikaciji. Potem je tu še vprašanje, azilantov, prosilcev za azil, ki lahko eh, praktično predložijo prošlost za azil v katerikoli državi po svoji izbiri in tu so še številni drugi transferi. Zato bi rada, da bi se obnašali drugače in da ne bi gledali samo strogo svojih nacionalnih interesov. Hvala. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine EKR er. kolega Žonca za minuto in 30 sekund. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani, eh, ministri. Proračun za leto dva tisoč dvajset naj bi prispeval k rasti, k ustvarjanju delovnih mest, s tem naj bi podprli kohezijsko politiko, politiko kulture, investicije, Trenutno je največji problem, s katerim smo soočeni, azil in migracije. Proračun predvideva tudi boljše upravljanje migracij ter zunanih meja. Mi želimo okrepiti zunanjo razsežnost Evrope, želimo odstraniti vire migracij um, in prevzeti nadzor nad uh, tako imenovanimi prehodnimi državami. Ukrepali bomo zunaj Evropske unije v sosednjih državah. To je dober proračun, eh, prehodni proračun, s katerim bomo lahko dosegali trenutne cilje in to bo dober vstop v naslednji večletni finančni okvir. Ta predlog proračuna si zasluži eh, naše podpore. Eh, gre za boljše razporejanje sredstev za Erasmus, za Europol, več denarja za program Erasmus. Iz vseh teh razlogov lahko proračun podpremo. Eh, dobro je, da smo ponovno obnovili eh, predlog sredstev v primerjavi z osnutkom, ki ga je predložila komisija. Proračun moramo sprejeti pravočasno, da se bomo izognili problemom eh, iz prejšnjih let, ko smo imeli opravka z raznimi zamudami. Hvala lepa v imenu GUE NGL, dobi besedo kolega Papa Dimulus za dve minuti. Hvala lepa. Gospa Tilikainen, gospod Oettinger. Na zadnje, ko smo razpravljali o proračunu za leto 2020, je v razpravi sodelovalo 53 poslancev in niti eden ni podprl predloga sveta, ki je krčil sredstva v številnih eh, pomembnih proračunskih vrsticah. Ne moremo sprejeti takšnih proračunskih rezov za regionalno kohezijo, za socialno kohezijo, za ustvarjanje delovnih mest za mlade, za tehnološke inovacije, za obzorje za leto 2020 in za soočanje z podnebno krizo. Včeraj je prišlo do mm, neke novosti. Eh, desnica in eh, stranka Brexit so glasovali za reze ampak to bo pravzaprav spodkopalo našo unijo. To bo samo povečalo nepravičnosti, neenakosti in to je voda na mlin tistim, ki želijo razpad Evropske unije. Večina ljudi v Evropi želi boljšo Evropo, ki bo lahko sledila tehnološkemu razvoju, ki bo lahko.